Gospa predsedujoča. Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Seja, ki se je prekinila šestnajstega, se zdaj nadaljuje, tako da prosim, da sedete na svoja mesta. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Kolegice in kolegi, začeli bomo sejo, tako da vas prosim, da sedete na svoja mesta in da prenehate klepetati.